za to, da bomo priznali evropsko dediščino. To je zelo dober način za to, da pokažemo, kako lahko stroškovno učinkovito dosežemo dodano vrednost na evropski ravni. Prepričan sem, da če bomo podelili znak evropske dediščine, potem bo to koristilo večjemu številu obiskovalcev to je dobro za evropsko gospodarstvo. Sedaj imamo skupno Evropo, poskrbiti moramo, da bo raznolika identiteta Evrope nekaj, kar bodo državljani po svetu razumeli. Se upravičujem, zelo težko se zberem ob tem hrupu. Upam, da so me drugi slišali. Grazie, eh, la... Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Znak evropske dediščine je bistvenega pomena za eh, celino, kjer imamo največ eh, UNESCO-vih eh, zaščitenih mest, kjer imamo ogromno arheološkega bogatstva, ki je odigralo zelo veliko ulogo pri povezovanju Evrope. Znak evropske dediščine bo prispeval k nadaljni kohezivnosti Unije in spodbudil kulturni dialog upam, da bomo s tem spodbudili eh, naše naslednje generacije, ki bodo lahko ščrpale iz eh, te velike dediščine. Še naenkrat bi eh, iskreno čestitev poročevalki, pa tudi komisije, ki se je potrudila eh, za to pobudo, ki je tako pomembna za ohranjanje evropske kulture. Najlepše hvala. In sedaj gospa Pak eh, oziroma njeno poročilo sodelovanja Švice v programu Mladi v akciji in akcijskem programu na področju vseživljenjskega učenja. Eh, poslanec Pakula, izvolite. Arvoisa puhemies, haluan todeta tässä, että tämä Elega. Hvala, gospod predsedujoča. Povedati želim, da je program vseživljenskega učenja zgodba o uspehu v Evropski uniji. Čas je, da se Doris Pak zahvalimo za izjemno opravljeno delo, seveda sem poročilo podprl. Predvsem pa želim povedati, da to kaže in pokaže euroskeptikom, da stvari, kot so vseživljensko učenje, niso le zgodba o uspehu, ampak da se za to zanimajo tudi države zunaj Evropske unije. Pripravljene so celo plačati za to. Poglejmo si samo Švico. Tukaj gre za izmenjavo najboljših praks in zagotoviti želimo, da bodo evropski programe na voljo širši publiki. Programi za mlade, programi za življenjskega učenja so uspeh za Evropsko unijo in zdaj toplo pozdravljam Švico v naši sredi. Hvala. Gracije. Hvala lepa. Dajem besedo gospodu Henanu. You, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Sam želim postaviti eno vprašanje. Zakaj Švici gre tako dobro? Mislili bi, da je to država, ki je še posebej izpostavljena finančne, finančnemu sektorju in zato bi morala biti v velikih težavah. Ampak 214 odstotni BDP so imeli v Švici leta 2008 v času največje krize kot državljani EU. Zelo bogata država torej so. Poleg tega je treba opozoriti na njihov dogovor z Bruslem. So v prostem trgu, ampak so zunaj SKP-ja, zunaj skupne ribiške politike, oni nadzirajo svoje meje, oni samo simbolično plačujejo v proračun, oni pa seveda lahko tudi plačujejo oziroma sklepajo svoje sporazume s tretjimi državami. To je odlično za švicarje koliko bi lahko imeli dobička šele mi, Britanci. 60 milijonov nas je, Švicarjev pa samo 7 milijonov. Ne smemo dopustiti Bruslju, da nam jemne pristojnosti, ampak bi morali poskrbeti, da pristojnosti spet dobimo nazaj. Hvala. Grazie. Eh. Hvala lepa. In sedaj iz razlage glasovanje poročilo Sajer, nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Kolegica Muskardini, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nisem glasovala za rama, sem se vzdrževala pri tem poročilu o komitologiji, kajti še enkrat poskušamo uh, izvaja eh, eh, eh, postopke proti dampingu urejati na način, ki se ne more izvajati oziroma ki je neizvedljiv. Poročevalec je sicer našel kompromis z svetom, vendar pa ne smemo pozabiti, da ta predlog ni oblikoval kompromis go, politiko gospodarstva oziroma trgovine na osnovi komitologije. V Evropi imamo hudo krizo, eh, brezposelnost eh, se veča in delokalizacija ravno tako. Eh, če nimamo eh, ustreznih eh, predpisov eh, proti ponarejanju, potem ne bomo živeli evropskega gospodarstva. Uh, gospod Henan, spet dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. To bom povedal zelo preprosto. Irski davkoplačevalci in davkoplačevalci Evropske unije so žrtev ropa za to, da bi podprli skupno valuto in bančni sistem. In včeraj je spodnji dom v mojem parlamentu podprl svežen posojil. Oni so resnično menili, da pomagajo prijateljski državi, ampak prijatelju, ki se spopada z dolgovi, ne pomagaš tako, da mu posodiš še več. Irska je obtežena s to enotno valuto od 98 do 2007 so imeli realne obrestne mere, minus nič le en odstotek. Vsi so vedeli, da se bliža kriza, niso pa vedeli, kaj lahko storijo, kajti sami niso mogli dvigniti obrestnih mer, sedaj pa je stvar še hujša, zato ker nimajo možnosti za devaluacijo. Država bo morda za celo generacijo obsojena na deflacijo odplačevanje posojil in na bedo, samo zato, da bo naš projekt živ. Namesto, da bi pomagali rešiti evro na irskem, potem bi morali irski pomagati, da se reši evra. Tako bi lahko vzpostavili začasno povezavo z funtom, odplačala bi lahko dolgove in seveda postala samostojna država. Grazie. Hvala lepa. Razlage glasovanja poročilo Andri Kjene, človekove pravice v svetu 2009 in politika Evropske unije na tem področju. Dajem eh, besedo kolegu Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Na začetku želim čestitati gospod Andri Kjene za izjemno dobro opravljeno delo glasoval sem za predlog spremembe 25, zato ker menim, da je zelo nevarno to ozračje nekaznovanosti v Rusiji. Evropska unija mora na to opozoriti tudi na mednarodni ravni, spoštovati morajo človekove pravice in načela pravne države. Jasno pa je, da so v zadnjih letih bili omarjani številni zagovorniki človekovih pravic. To pod vprašaj postavlja demokracijo v Rusiji ruskim oblastem smo s 25. odstavkom želeli sporočiti, oziroma s predlogom spremenja 25. želeli sporočiti, kako pomembno je, da izvede preiskave. Odziv moskovskih oblasti na to pobudo kaže, da Rusi poslušajo sporočila Evropskega parlamenta. To je še en razlog za to, da obsodimo ne izvedbo preiskave v zvezi s tem, svet pa mora tesno spremljati izvajanje, drugače bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Dajem besedo kolegu Kalinovskemu. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Evropska unija brani šipke tiste, ki so žrtve diskriminacije revne in tiste, ki so v stiski po celem svetu podeljujemo nagrado Saharova, pa vendar Evropska unija sama na svojem območju ne spoštuje človekovih pravic. Včasih. Naj opozorim na diskriminacijo proti manjšinam, naprimer polska manjšina v Litvi, kljub temu, da imamo mednarodne konvencije o zaščiti človekovih pravic. Litovci trenutno omejujejo izobraževanje v materinem jeziku v Litvi. Mislim, da bi morala komisija poskrbeti za to, da se spoštujejo pravice manjšin in človekove pravice v državah članicah Evropske unije. Če onemogočamo, izobraževanja v materinem jeziku in zapiramo šole v polskem jeziku, potem prav gotovo tako kršimo človekove pravice te manjšine. Hvala. Hvala lepa. Dajem besedo poslancu Kellemu. Grazie, prezidente. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam sem podprl predlog spremembe 25, še posebej njegov drugi del. Drugi del pravi takole. Evropski parlament predlaga, da bi razmislili o tem, da bi prepovedali vstop v EU ruskim uradnikom, ki so vključeni v primer Magnitski. Organe kazenskega pregona spodbujamo k temu, da bi zamrznili bančne račune teh ruskih uradnikov v vseh državah članicah. Gospa predsedujoča, mislim, da je to ključno vprašanje tako za Rusijo kot tudi za Evropsko unijo. komisijo in svet pa pozivam, da sledite na svetom Evropskega parlamenta. Pristojnosti Evropskega parlamenta so nedavno bile okrepljene, sedaj pa je čas, da ukrepamo ustrezno. Zaščititi moramo tiste, ki zagovarjajo človekove pravice. Rusija in Evropska unija lahko dobro sodelujeta To bo mogoče, če bo primer Magnitski in Kozdovkovski ustrezno rešen in če bodo kaznovani tisti, ki so za to odgovorni. Grazie. Hvala lepa. Dajem eh, besedo kolegu Takuli. Arvojsa, UMS. Hvala lepa, gospod predsedujočo. Sam sem podprl poročilo Andrikijene zelo pomembno je, da opozorimo na vprašanje na področju človekovih pravic. S tem se Evropska unija ukvarja. Vendar poskrbeti moramo tudi za to, da bomo dejansko delali tudi sami ustrezno. To ne bo vedno enostavno. Kako lahko to praktično izvedemo? Morda bi moral postaviti postopkovno vprašanje, ko smo imeli na programu poročilo Arlaki. Zelo zanimivo je, približno 50 ljudi je ostalo. Povedali pa ste nam, da jih ni stalo niti 40. Zelo zanimivo je, kako ne spoštujemo osnovnih pravil če se sami ustrezno ne bomo vedli, potem nimamo pravice pridigati drugim državam. Zelo pomembno je, da tudi mi vedno ravnamo v skladu s pravili in zakonodajo in da spoštujemo človekove pravice. Mislim, da lahko storimo veliko več in bolje zato, da bomo bolj verodostojni, ko govorimo z Rusijo in drugimi državami. Pokazati moramo, da sami ne zatiramo manjšin. Vsi morajo imeti vse človekove pravice zagotovljene. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Razlag glasovanja za poročilo Arlaki, nova strategija za Afganistan. Prvi, kot prvemu dajem besedo poslancu Vandalenu. Ja, voorzitter. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Wat we van de overbekende kans zien. Najlepša hvala. Evropski parlament. Eh, je zopet pokazal svojo znano plat. Amerika eh, ni uspela v Afganistanu in eh, zdaj mora Evropa razmere reševati. Eh, Eh, standardna formula večini kolegov v našem parlamentu je več Evropske unije in potem bo vse dobro. Ampak eh, vse to je še slabše, če si preberemo 63. člen eh, pogodbe, kajti tam je zapisano, torej 63. člen poročila, tam je zapisano, da moramo upoštevati oziroma vključiti tudi Iran v reševanje teh problemov. Dvakrat sem moral prebrati in še vedno sem kome verjel to je tako, kot bi sklenili pakt s hudičem in eh, sto odstotno sem glasoval proti temu poročilu. Kolega Henan, izvolite. You, Hvala, predsedujoča. Imel sem čas, da sem v začetku leta z britanskimi silami eh, obiskal Afganistan. Spoznal sem ne samo naše vojake, ampak tudi eh, vojake iz Danske in Estonije, ki delujejo v skupnem taboru. In ne morem dovolj dobro izraziti svoje hvaležnosti eh, tem ljudem iz različnih držav članic in tudi naših prekomorskih zaveznikov, ki vlivajo svojo energijo v to, da bi prinesli mir v to nesrečno, ampak lepo deželo. Nekaj bi povedal v zvezi s tem poročilom. Eh, zdi se, da vedno znova kot eh, zahodnjaki eh, napravimo isto napako in sicer gre za izkoreninjenje maka. Veste, da nihče ni bolj konzervativen od majhnih kmetovalcev, ampak kar zadeva politiko v Afganistanu, tukaj smo prebivalstvo, ki je zelo zainteresirano za red in mir, postalo glavni povzročitelj nemira. Če bi ponovno uredili vprašanje lastnine, bi na ta način omogočili v Afganistanu eh, civilno družbo, ki bi dejansko lahko delovala. Hvala. Hvala lepa in sedaj razlaga glasovanja eh, za vzpostavitev stalnega kriznega mehanizma za ohranjanje finančne stabilnosti v evroobmočju. Dajem eh, besedo gospodu Higginsu glasoval sem proti resoluciji ki si prizadeva vzpostaviti eh, stalni mehanizem reševanja evroobmočja kajti v Grčiji in na Irskem vidimo realnost da naj bi tak sistem reševal sistem ki uh, mu vladajo špekulantje in uh, veliki pohlepneži. Danes se bo svet verjetno odločil, da bo spremenil Lizbonsko pogodbo, da si bo pridobil več pristojnosti za to, da bo zahteval strože pogoje povezavi z kakršnokoli eh, finančno pomočjo državam in eh, s tem bo institucionaliziral doktrino, da mora družba plačati za reševanje težav. Uh, In uh, vendarle ne, ne bi smeli spreminjati pogodbe brez referenduma na Irskem. Uh, že sedaj je Irska nekakšen protektorat mednarodnega denarnega sklada. Mi zahtevamo referendum o kakršnikoli spremembi Lizbonske pogodbe, tako da bodo Irci imeli priložnost, da se uprejo temu, da uh, postanejo popolna žrtev finančnih trgov. Hvala. Grazie. Hvala lepa in s tem prekinjam eh, zasedanje do 15. ure.